Maksa. Vsi lepo pozdravljeni. Nadaljevali bomo z zasedanjem. Naznadili bomo rezultate glasovanja. Gre za glasovanje o prvem svežnju predlogov sprememb. Za skupni predlog resolucije usklajeno ukrepanje EU za spoprijemanje s pandemijo bolezni COVID-19 in njenimi posledicami. Rezultati so sledeči. Drugi predlog spremembe je bil sprejet. Tu vidite rezultate glasovanja. Drugi predlog spremembe je bil s tem tudi sprejet.